Nadaljujemo z sejo, zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kako govor? Ne. Dobro. Zapisnik je torej sprejet.